samo Now. Please take your seats. Prosim, sedite. Please take your seats. Prosim, sedite. Colleagues. Dragi kolegi, imeli bomo gl elektronsko glasovanje glede točke 12. Sprememba uredbe. O seznamu te tije držav, kateri državljani morajo pri prehodu znanih meja imeti vizume in držav, kateri državljani so oproščeni te zahteve. Tanja Fajon je poročevalka. Glasujmo. Am amandma številka ena. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Excuse me, it didn't work. Ni delovalo. Se pravišujem, ne dela. How many of you? Koliko ni moglo glasovati? Ok, začnemo še enkrat. Glasujemo. Se boste presedli? Še enkrat glasujemo. Amendma številka 1 glede uvodne izjave 9a. Glasovanje se začne. Glasovanje se zaključi. Gospod Mišel, ne deluje. No, potem se pa prosim presedite. Se lahko prisedete? Eh? Glasovanje, torej amandma se ne spreme. Končno glasovanje. Končno glasovanje. Glasovanje se začne. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? 51 za, 2 proti. Poročilo je sprejeto. Gospa Fajon, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem poročevalcem v Senci in vsem kolegom za odlično podporo. Rada bi dejala, da danes pošiljamo zelo pozitivno in močno sporočilo državljanom Bosne in Hercegovine in Albanije, da smo jim, da smo eh, torej sposobni odpraviti vizume za njih. Upam, da v prihodnjem tednu se bodo države članice držale eh, te poti in da bo da bomo dejansko čim hitreje zaključili ta postopek. Hvala, Hvala gospa Fajon hvala. Čestitamo vam in uh, poročevalki Koraca Vilt. Sedaj pa nadaljujemo drugo glasovanje, enotni postopek za podobitev dovoljenja za bivanje in delo. Preden pa začnemo glasovati, gospa Matija, bi želeli besedo? Bi želeli besedo, gospa Matija? Merci, monsieur le... Da, tu sem. Beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Imamo dva mandmaja, mislim, da jih že imate. Gledešnja tri. Ne bom ju citirala, moram povedati, da sem zelo vesela, da je ta poročevalc danes na dnevnem redu Libeja, saj je to že tretjič, da ga odbožili predstaviti tu gre za enotni postopek in hvala torej poročevalcu v senci in vsem kolegom, ki so prije sodelovali, pa tudi sekretarijatu. Mislim, da smo eh, sprejeli številne kompromisne predloge po številnih mesecih eh, eh, pogajanj in sedaj vam puščam čas za glasovanje. Hvala. Merci. Hvala. Gospa Matiju.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 49 za, 4 proti, sprejeto. Amendment 15. Vote open. Glasujemo amandma 15. Now the vote is closed. Glasovanje je zaključeno. 47 za, 1 proti, sprejeto. Well, shall, shall we raise our hands? Okay. Dvignimo roke člen oziroma ne amandma šest amandma šestnajst za proti sprejeto uh, amandma oziroma kompromis ena kompromisni amandma ena za Proti? Sprejeto. Amadma 17. Oziroma se pravi čujem. Amadma 18. Za? Proti? Sprejeto. Kompromisni predlog 2. Za? Proti? Sprejeto. Sprejeto. Kompromis 3. Za. Proti. Sprejeto. Amandma 83. Za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. Amandma enaintrideset za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet. Amandma enaindvajset za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma dvaindvajset za. Proti? Sprejeto. Amandma sedem. To je, se prečujem, to je mnenje odbora za zaposlovanje. Amandma glede člena tri. Za, proti? Mislim, da je sprejeto. amandma dvainosemdeset za proti mislim da je zavrnjen amandma šestinosemdeset za proti zavrnjen 87, oziroma se upravičujem, kompromisni predlog 4. Za, proti, mislim, da je sprejet. Amandma 32 za. Proti. Mislim, da je sprejet. Amandma 25 za. Proti. Mislim, da je zavrnjen. Oziroma ne, sprejet. No, Ali bomo preverili? Amandma 25. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 33 za, da, sprejet. Amandma 26. Za. Proti. Mislim, da je zavrnjen. Preverimo. Amandma 26. Glasovanje. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. 32 za, 19 proti sprejet. Amandma 27. 27 za, proti. Mislim, sprejet. Še enkrat dvignite roke, dobro, saj sicer ne vidim dobro, vendar zdi se, da je sprejet. Amandma 93 za. Proti? Amandma devetdeset za. Devetdeset devet nič. Za, proti, zavrnjeno. Amandma 30. Za, proti, sprejeto. Amandma, ura, uh, ustni amandma za člen 3. Za, proti, sprejeto. Proti? Sprejeto. Amandma 33. Za? Proti? Sprejeto. Kompromisni predlog 5. Za? Proti? Sprejeto. Uh, 38 za, proti sprejeto. Amandma 96 za, proti zavrnjeno. 39 za, proti sprejeto. Amandma 40. Za, proti, sprejeto. 41. Za, proti, sprejeto. Zavrnjeno, se pravi, čujem. Oziroma, preverimo. Amandma 41. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Dvaindvajset za, petindvajset proti, zavrnjeno. Izvirno besedilo za, proti, sprejeto. Amandma 97 za, proti, zavrnjeno. Amandma 43 za, proti, mislim, da je zavrnjen. Preverimo. Glasujemo. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 23 za, 26 proti, zavrnjeno. Amandma 44 za, oziroma se pravičujem, preska, preskakujem najprej amandma 99 za, proti. zavrnjeno. Amandma 44 za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, sprejeto. Amandma 47 za, proti, sprejeto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 Amandma 48. Amandma 48. Za. Proti. Sprejeto. Amandma 103. Za. Proti. Sprejeto. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 8. Oziroma se opravičujem. Za, proti. Mislim, da je sprejet. Kompromis 8. Za? Proti? Preverimo. Glasova, glasujemo za kompromis 8. Šestindvajset za, štiriindvajset proti, sprejeto. Amandma petdeset za. Amandma 50. Za. Proti. Sprejeto. 51 za. Proti. Sprejeto. Amandma 104. Za. Proti. Preverimo. Amandma 104. Glasujemo. A se upravičujem, pravi predsednik. Torej, amandma 104, 20 za. 31 proti, zavrnjeno. Amandma 105. Za. Proti. Mislim, da je zavrnjen. Da, zavrnjen je. Kompromisni predlog 9. Za. Proti. Sprejeto. Drugi del amadmaja 106 je še vključen potem, ko smo sprejeli kompromis 9. Zato glasujemo v drugem delu amadmaja 106 za. Proti? Zavrnjeno. Amadma 52 za. Proti? Preverimo. Amandma 52. Glasujemo. Tu imam glasovalni seznam. Potem pa sam popravljam svoj glasovalni seznam. tudi če prištem svoj glas uh, med glase proti, je še vedno 29 za. Vendar tu je nekaj res narobe. Okay. Now, give you the right list. You can share it.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 glasujemo. Okay, okay. Now, the vote is closed. Glasovanje je zaključeno. 33 favor, 18 against. 31 za, 18 proti, sprejeto. Amandma 109 pade, odpade. Amandma 110. Za. Proti. Zavrnjeno. Amandma 111. Za. Za. Proti? Zavrnjeno. 54. Za? Proti? Sprejeto. 55. Za? Proti? Sprejeto. 56 za, proti. Mislim, da je sprejeto. Amandma 112 za, proti, zavrnjeno. Sto štirinajst za, proti, zavrnjeno. Mislim, da je zavrnjeno. 57 za. Proti. Sprejeto. 58 za, proti, mislim, da je sprejeto. 59 za proti? Preverimo. Amandma 59. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Ne vidim rezultatov na ekranu. Sprejeto. Amendma 116 za, proti, mislim, da je zavrnjen. 118. Se pravi, čujem, 117. 117 za, proti, zavrnjeno. 118. Proti? Mislim, da je zavrnjen. 119 za, proti, sprejeto. Amendment 60, favor. Amendma 60 za, proti, preverimo, 60, glasujemo. Konec glasovanja. 34 za, 16 proti, sprejeto. 61 za, proti, sprejeto. 120 za, proti, zavrnjeno. 62 za, proti, sprejeto. 63 za, proti, sprejeto. 1, 2 je naj bil maknen, 64 za, proti, preverjamo, 64, glasujemo. Konec glasovanja. 28 za, 20 proti sprejeto. Sedaj pa uvodne navedbe, predlog spremembe ena, proti sprejeto. 65 za, proti zavrnjeno. 66 za, proti zavrnjeno. 67 za, proti, zavrnjeno. 2, kdo je za, proti. Preverimo. 2, glasujemo. Konec glasovanja. 30 za, 21 proti, sprejeto. Kompromisni predlog 10 za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog 11 za, proti, sprejeto. Predlog spremenbe 3. Predlog spremenbe 3 za. Predlog spremembe 3 ostaja. Torej, predlog spremembe 3, če me vse ne moti, glede na moj seznam, glasujemo o predlogu spremembe 3. Kdo je za, kdo je proti? Preverili bomo. Predlog spremembe 3, glasujemo. Konec glasovanja. 23. 24 za, 25 proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 12 za, proti, sprejeto se mi zdi. Predlog, eh, oziroma kompromisni predlog 13 za, pustite. Ni zelo pomembno, ali pa kaj lahko tudi vprašate, če se kdo zdrži, kajti pogosto se kdo zdrži lahko tudi nas pozovete. Ja, lahko, seveda, ja, ampak zaradi hitrosti sem pač hotel si prihraniti zdržane glasove. Če pa želite, seveda bom tudi to naredil. Kompromis 13. Kompromis 13 za. Proti. Zdržani. Zvolite, gospod Tavares, oprostite. Sprejeto. Amandma šest za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremem besedam. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Osem za, proti, zdržani. Sprejeto. Devet za, proti, zdržani. Sprejeto. Deset za, proti, zdržani. Bomo preverili. 10 glasujemo. Konec glasovanja. 33 proti 15 sprejeto. Predlog smo imeli 72 za, proti, zavrnjeno. Opustite, kdo je zdržan, da je zavrnjeno predlog spremembe 75, predlog spremembe 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 77 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog smo imbe 11. Za. Proti. Zdržani. Preverimo. 11. Glasujemo. 11. Konec glasovanja. 37 za, 14 proti sprejeto. Predlog spremembe 78 v dveh delih. Najprej glasujemo v prvem delu. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za. proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 v dveh delih. Prvi, prvi del za. Ne, ta je enako kot 78. Torej bomo glasovali o drugem delu. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno originalno besedilo za 19. vhodno izjavo na, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 13. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zaključno glasovanje. Elektronsko glasovanje elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Hvala. Hvala za vašo potrpežljivost. Z vsemi napakami in nevšečnosti. Hvala vsem in čestitke poročevalki gospod Matjo. Hvala lepa.

concerns the minimum standards. Točka 14 o minimalnih I beg for your attention and please. Prosim za vašo pozornost in prosim, če ste tiho medtem, ko ste v dvorani. So that we can move on zato da bomo lahko nadaljevali s 14. točko. Torej, nadaljujmo. Razprava o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status upravičencev do mednarodne zaščite in o vsebini te zaščite. Gre za prenovitev tega besedila. Tukaj bomo obravnavali delovni dokument. Gospa Lambert bo predstavila delovni dokument o bistvenem dokumentu azilskega svežnja, tako imenovana kvalifikacijska direktiva. Radi bi vas opozorili, da zato, da bomo lahko skoristili ta trenutek, ki ga je nudilo belgijsko predsedstvo, kajti za njih je sveženo azilo um, prioriteta, bo gospa Lambert predstavila osnutek mnenja na naslednjem srečanju oktober, 11. oktobra. In cilj je, da se začnejo pogajanja z belgijskim predsedstvom že novembra. Po razpravi o delovnem dokumentu bomo prosili belgijsko procedstvo, ki je tudi danes prisotno, da nam poda malce ozadja o trenutnem stanju zadev. Gospa Lambert, beseda je vaša. Hvala lepa. Najprej bi rada povedala, da razprave z belgijskim predsedstvom so seveda predmet eh, odločitve odbora in tudi napredek, ki ga bomo lahko dosegli ali ne, tudi pri drugih instrumentih tega svežnja, ki ga imamo pred seboj. Delovni dokument, ki je pod 12. točko dnevnega reda, je namenjen temu, da vam nudi neko ozadje o predlogih komisije. Poslanci se verjetno spomnite, da gre za prenovitev direktive, ne gre za popolno predelavo. In delovni dokument izpostavlja določene težave, po drugi strani pa mislim, da lahko razumemo, zakaj komisija more biti ni izvedla bolj radikalnih korakov, ki bi si jih nekateri izmed nas morda želeli. Seveda razumemo, da to ni nujno mnenje vseh v odboru, kar se tiče radikalnih korakov pri tej temi. Delovni dokument obravnava določene te in tudi določene druge teme. Tisti, ki ste prebrali oceno DISIS razprave oziroma študije, boste to tudi našli nekaj v zvezi s tem priporočam, da podpremo predlog komisije, da more biti o dveh, treh točkah z njimi razpravljamo, vsekakor pa je to tudi stališče sveta. Trenutna direktiva je imela dva problema. Eno so bili pogoji, ki jih mora posameznik um, izpolniti za to, da dobi statusu pravičenca do mednarodne zaščite. Torej, naprimer to, da obstaja resno tveganje, če bi se ga vrnilo v državo izvora. Torej, kad, recimo, gre tudi za težave, kadar je, obstaja nevarnost osebnega pregona vendar pa se je dogajalo, da določene države članice so nudile zaščito ljudem, ki niso bili preganjani. Prvič, ko je nastala ta direktiva, so države članice želele zagotavljati različne pravice za upravičence, vendar pa se je kasneje izkazalo, da večina držav članic niso bistveno izkoristile teh možnosti ali niso upoštevale določenih pogojev, uporabile so jih v posameznih primerjih, vendar pa so ocene pokazale, da določene države članice nudijo um, pravzaprav to zaščito, kadar bi morale v bistvu izkoristiti status beguncev. In kadar je potrebna humanitarna pomoč, to lahko vodi potem tudi do sekundarnih gibanj in to želimo seveda preprečiti. To je ena od prvih tem, ki sem jo obravnavala v tem delovnem dokumentu. To je vprašanje zamenjave terminologije. Torej, da se te ljudi označi kot upravičenec do mednarodne zaščite, zato da je vsem jasno, o čem govorimo. Potem so tu še druga vprašanja v zvezi z terminologijo. Ena od kritik direktive je, da je del razlogov za to, da se države članice raz, odločajo različno, ravno v različnem tolmačenju pojmov. in zato moramo zagotoviti, da se tukaj uravna, obravnava vse zadeve enako. Potem sedmi člen krepi predlog, da vsaka organizacija, ki se s tem ukvarja, mora biti v stanju, da izvaja vladavino prava. Mislim, da gremo lahko še korak dlje, da moramo govoriti tudi o zanesljivosti, tako za, torej za vse organe, ki se ukvarjajo z temi postopki. Potem deveti člen, tukaj gre za tudi pregon. Potem interna zaščita v osmem členu. Tukaj gre za to, da se lahko tudi ljudje gibljajo znotraj države, da najdejo zaščito na drugem delu. In tukaj je vprašanje, kaj je mišljeno s to zaščito, torej z možnostjo ljudi, da se nekam premaknejo, da se tam nastanijo, ampak bilo je pa veliko spostavljenih vprašanj tudi, da moramo tukaj ohraniti um, neko zmernost in neko smotrnost, racionalnost pri oceni. Potem so določene točke, ki sem jih omenila tukaj, navezuje tudi na otroke in na zaščito otrok. Potem je tu tudi vprašanje ozadja. To smo že opredelili v naši eh, razpravi o eh, pregledu direktive o azilu, namreč kako se zagotavlja kontinuiteta, ko pride do otrok. Torej, to moramo zagotoviti v vseh direktivah in vseh zakonodajnih aktih, vendar je to splošno vprašanje. Uh, Komisija pa je v enem izmed svojih uvodnih navedb eh, povedala nekaj več o tem, kako naj bi se določilo najboljše interese otrok. In mislim, da bi lahko tukaj zagotovili tudi bolj podrobno razpravo, kaj to pomeni. In zagotovo je potreben člen, ki bo potem v skladu za to vodno izjavo. Namreč, da se zagotovi, da je dobrobit otroka res glavno načelo. Tu so tudi vprašanja v zvezi z razpravo družinskih članov. Ta razprava je stalnica v naši hiši in komisija predlaga, da se vključi tudi poročene mladoletnike in mislim, poročene in mladoletnike in mislim, da bi morali poslanci razmisliti o to. Mislimo, da moramo to razmisliti tudi v kontekstu najboljšega konteksta oziroma konteksta najboljših interesov za otroka, kajti če je otrok poročen ali se ga potem izključi iz eh, drugih mogodnosti, eh, ki so namenjene otrokom, ali je treba to upoš um, treba upoštevati, recimo, da je otrok poročen in mlajši od 13 let. Potem v desetem členu komitija, komisija predlaga, da je treba upoštevati tudi spol pri vprašanjih v zvezi z socialnimi skupinami. Tukaj je treba upoštevati tudi identiteto in tudi to je treba upoštevati pri posameznih zaprosilih. Potem, potem pa tudi prenehanje veljavnosti statusa, tudi to vprašanje. Tukaj so predlagane dodatne klauzule, ki naj bi um, preložile prenehanje. Ampak tu obstaja vprašanje, kako, naj, kako bodo potem te klauzule vplivali na otroke in ali bi bilo treba to posebej omeniti ali pa to direktiva za dostni meri tudi pokriva. To so torej uh, ta področja, ki so izpostavljena v delovnem dokumentu. Moj odgovor na predlog komisije je tak, kakršen ga lahko preberete, morda imate drugačna mnenja in prav veselim se, da bom slišala te mnenja in se veselim tudi obravnave poročila in morebitnih predlogov sprememb. Hvala. predlagam da sedaj damo besedo belgijskemu predsedstvu izvolite eh, En zoals u zei, inderdaad staat asiel hoog op de agenda. Uh, Hvala lepa. To je zelo visoko pri naših prioritetah, tudi v delih sveta. Nujno je potrebno in vsekakor tudi možno, da to zaključimo do leta 2012. Najprej pa bi čestitev gospe Lambert. Cenimo njeno dobro delo in to se kaže tudi v naših dokumentih. To so V teh dokumentih so odraženi cilji, o katerih govorimo tudi na svetu. Za svet lahko rečemo, da smo dejansko pripravljeni začeti z dialogom in glede tega nas veseli, da je v pripravi osnutek poročila v zvezi s tem, s to direktivo in da boste o tem razpravljali že na naslednjem srečanju odbora Libe. seveda pa lahko tudi si pomagamo za predpripravami španskega predsedstva, ki je tudi opravilo dobro delo in trenutno ravno obramavamo tehnično vprašanje na svetu in jih tudi zaključujemo. In na tej podlagi bomo lahko v prihodnih tednih določili stališče sveta kot podlago za nadaljni dialog. Že sedaj pa lahko rečemo, da so splošni cilji vašega odbora prejeli podporo sveta. Tudi mi si želimo nadaljno harmonizacijo in jasnejšo opredelitev celotne zaščite, predvsem mednarodne zaščite. Želimo, da se zbližata statusa begunca in pa statusa subsidijarne zaščite in v zvezi s tem izvajamo intenzivna dela, zato da bi približali te dve področji zaščite. Veselimo se osnutka poročila gospe Lambert in ga želimo tudi čimprej predložiti svetu, zato da bomo lahko nadaljevali z deli tudi s tem. Like to... Komisija bi, če bi dodali kaj. Predstavnik komisije, prosim, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalila poročevalki Lambert za ta osnutek delovnega dokumenta. Lepo je podarila glavne predloge dokumenta komisije. Nikakšnega radikalizma, ampak predvsem pa je pomembna velika dodana vrednost pri tem dokumentu namenim eh, točke glede zahtevanih pogojev in pa zadnji dogodki v sodni praksi v Štrasburu in pa v Luksemburgu. Tudi to je zelo pomembno, prav tako tudi približevanje pravnih pogojev za tiste, ki imajo pravico do statusa begunca in pa do nadomestne zaščite. Mislim, da lahko s temi dejavniki povečamo učinkovitost, tudi stroškovno učinkovitost v upravnih praksah. Glavni cilj seveda je, da čim bolj koristimo vsem tistim, ki uživajo ta status zaščite. Kot je povedal tudi predstavnik predsedstva, komisija podpira pospešitev pogajanj o tem dosjeju. Mislim, da na vseh stranih vidimo, da obstaja kar dobro plodno sodelovanje med vsemi so zakonodajalci v naslednjih tednih. Hvala. Sedaj pa dajem besedo tudi ostalim poslancem, gospa Romero Lopez. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je zelo zanimivo, da je komisija si dejansko začele prizadevati, da bi izboljšali direktivo iz leta 2004, saj dejansko smo morali določene stvari harmonizirati, harmonizirati um, status, zato da ne pride do zlorab med državami članicam. Tako da imamo enak status za begunce in druge upravičence do mednarodne zaščite. To je zelo po, povezano s kvalifikacijsko direktivo in mislim, da potek razprave bo možen le tako, da delamo na osnovi tega delovnega dokumenta. Lahko namreč pride do zlorab, če zadeve niso dovolj dobro opredeljene v direktivi. Moramo tudi preučiti, sodbe, ki, do katerih je že prišlo, zato da vidimo na osnovi, če se um, uh, utemeljujejo. V zadnjih desetih letih je prišlo do uh, zmanjšanja zahtev za azil odločenih država članic. in skled, sklad za begunce ni dovolj dobro deloval in zato je do, prišlo do pritiska na določene države članice. In morda ne toliko zaradi same formulacije direktive, temveč zaradi drugih razlogov, ki bi jih tudi morali upoštevati. Ko se pogovarjamo o izboljšavi same direktive, delo, ki ga bomo pravili, gotovo zanimivo, zato da bomo lahko dejansko izboljšali eh, sistem in izboljšali določene eh, vrzeli, ki obstajajo in ki jih je omenjala pročevalka, torej ko gre za recimo mladoletnike brez spremstva, za družinske člane in tako naprej. Skratka, če imamo nek nov statut, status upravičencev mora biti skladen z Ženevsko konvencijo. Mislim, da tu res lahko marsikaj izboljšamo. Zato, da ne bo prišlo do nekih dvomnih stališč držav članic. In zato, da ne bo prišlo do tega, da bo prišlo do tako bistvenih uh, zmanjšanj odobritev prošen za azil. Hvala, gospa Holmajer. Gospod predsednik, drage kolegice in kolege, najprej hvala lepa Jean Lambert za, za ta delovni dokument in za pripravljenost, da intenzivno razpravlja o tej direktivi z nami. Vidim, da imamo na določenih področjih skupna stališča. Moje vprašanje se navezuje na razlog za preverjanje dejanskih stanj v določenih eh, držav, kar pač ne ga poenotenja statusov, pa imam tudi določena vprašanja, kar se tiče dostopa do trga delovne sile in pa tudi do splošnih socialnih storitev posameznih držav. Torej, popolna izenačenost brez izjem se mi zdi problematična in bi lahko vodila do težav in tudi do raznih zahtevkov v državah članicah in s tem tudi do raznih nasprotja med državami. Drugič, ena tema se mi zdi še problematična, namreč kdo nudi zaščito. Zdi se mi pravilno, da bi naredili neko analizo primernosti v zvezi s tem, ali naj ne bi v posamezni državi, se pravi v lastni državi, obstajala možnost bega in ali ne bi bilo možnost pač rešitve ali umika znotraj svoje države, omejitev na državne organe, se mi zdi kritična. Uh, Kajti v nekaterih državah niso samo državni organi tisti, ki so kritični, ampak tudi druge razmere v posameznih državah pač tam vladajo in zato je treba tukaj zagotoviti neko fleksibilnost. Nadaljna problematična točka se mi zdi tema družinski člani. Pojem družine je v kvalifikacijski direktivi bil bistveno razširjen, to se mi zdi problematično. Uh, to se mi zdi tudi problem pri pogajanjih svetom. Osebno se mi zdi problem, kaj te mnenja sem, da razširitev tega pojma vodi do tega, da to lahko vodi tudi do zlorabe oziroma do, večje, do večjih težav. Do sedanji pojem družine je bil jasno opredeljen in je bil tudi priznan skoraj vseh, eh, srednji skoraj vseh držav članic. Razširitev tega pojma pa naleti na težave in tudi nas splošno narečem, lahko veliko zahtev tukaj um, vključimo, če pa se na koncu v ničemer več ne bomo strinjali s svetom, bo pa zadeva težka, kajti naša želja, da kjerkoli napredujemo, potem sploh ne bo resničena. In to se mi zdi ravno po, tema pojma družine, eden največjih problemov in zato mislim, da bi se morali interno še enkrat ukvarjati s to temo. Kar se tiče psihičnih težav in pa zaščito za ljudi z psihičnimi težavami, sem načeloma za to, ampak vprašanje pa se je postavil, v kakšni meri je tema psihične težave definirana. Pogovarjala sem se s pravniki in psihični problem je zelo širok pojem. Psihični problem lahko obstaja iz različnih razlogov, lahko jih ima nekdo že prirojene, lahko so nastali na poti, lahko pa gre dejansko za hudo travmo zaradi pregona v domovini. Torej, tako, eh, tako splošno predeliti psihično, eh, potrebo po psihični zaščiti, ki naj bi jo nekdo imel, je torej težko. Ta predelitev ni dobra in poleg tega pa se moramo pogovarjati o tem, ali je mišljeno pri teh psihičnih težavah, da, tudi, da, je, da je to neka posebna obravnava pri dodelitvi statusa. Če nekdo zaradi nekega hudega dogodka na samem begu eh, naletev na težave in ima zato psihične težave, to pa ni pa pravzaprav deležen pregona v sami svoji državi, potem, pomeni, potem je srd doživel neko travmo, ampak to ne pomeni, da um, je preganjen v svoji državi. In ali naj se potem ga takoj mu nudi zaščito samo zato, ker ima psihične težave, čeprav ni preganjan. S tem se moramo torej res intenzivno ukvarjati. Potem poročeni mladoletniki, tu je moj problem v tem, da more biti tisti, ki so prisiljeno porečeni, ne bodo imeli možnosti, da so bili poročeni pri, pod prisilo, ker se jih ne bo smatralo kot uh, mladoletnike. Nimam težav z tem, kar je napisala Žin Lambert, ampak v bistvu s tem, da se komisija s tem niti noče kaj dosti ukvarjati, niti ne za prisilnimi porokami. In to je že področje iz eh, vprašanja eh, človekovih pravic. Če se pa nekdo pri 17. poroči, zato ker se je želel poročiti in ker želi biti z njim s partnerjem poročen, potem je sicer mladoleten, ampak pač ne sodi več pod to pasažo, kajti 17. si tudi pri nas ljudi odločajo po zlastnih željah. To je tudi tukaj moramo imeti diferencirane prestope. Uh, Potem pa še nekaj izredno podpiram, to je dobrobit otrok in pa dostop do izobraževanja. Čim več otrok mora imeti dostop do izobraževanja, ne glede na to, ali se vrača domov ali ostanejo tukaj. To sem povedala že včeraj. Kaj ti to nikoli ni narobe, ne glede na to, kje bodo otroci živeli in kako bodo živeli. Pri možnostih integracije pa vidim delne možnosti problemov. Pravilno se mi zdi, da se izvaja integracijo in to intenzivno za tiste, ki bodo ostali pri nas. Če pa si ogledamo postopkovno direktivo in želimo, da je nek eh, postopek čim hitrejši in po možnosti izpeljan v šestih mesecih, potem je seveda težko sploh teh šest mesecih v teh šest mesecev izkoristiti vso ponudbo izobraževanj in integracij, ne vem česa, ker bo pač vsak eh, se vrnil v svojo državo. In če gre za to, da se nudi integracijo tistemu, ki bo tukaj ostal, s tem nimam problemov, ker je to nujno in potrebno, da se potem človek integrira, bi pa rada povedala v zvezi s tem, da je tukaj potrebna tudi obveza, da tisti, ki zahteva, zaprosi za azil, da tisti tudi sodeluje pri tem in da se tudi sami morajo pobrigati za integracijo, ne le država, torej tisti, ki ostanejo pri nas, morajo izkazati nek napor za to, neko prizadevanje za to, da se želijo integrirati, da želijo govoriti jezik države, v katero naj bi se integrirali in da to ni samo neko. Um, naloga uh, države, ampak je tudi delna naloga tistega, ki prosi za azil. Head. Gospa Hed. Hvala lepa, zelo na kratko. Rada bi govorila o tem najboljšem interesu otroka. To je zelo pomembna stvar še posebno glede na to, da imamo sedaj to možnost tudi mi po Lizbonski pogodbi, mi lahko to zahtevamo od držav članic. To je namreč nekaj zelo pomembnega. Otroci so naša prihodnost in potrebujejo kar največjo skrb. Mislim, da zato ni zadosti, če to omenimo v vodni izjavi. Mislim, da bi tukaj morali biti bolj jasni, kaj v praksi to sploh pomeni za države članice. Prav tako želim, da imamo to v členu, ne pa v vodni izjavi. Hvala. Hvala. Browns? Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj imamo dve kategorije beguncov. Ene so identificirali posamično, njihova država gostiteljica jih kazensko preganja ali pa preprosto pač bežijo iz nevarnih držav. Pri prvi kategoriji lahko gre za dejanske begunce če so prišli v to drugo državo. Pri drugi kategoriji pa je stvar v tem, da ne moremo spustiti k nam, naprimer, kar vse ljudi iz eh, Kitajske, Afganistana ali pa iz nekaterih afriških držav. Ne moramo kar pustiti vseh, to bi bilo nemogoče. Pa tudi, če bi to storili, potem ne vem, zakaj bi potem preostale ljudi kar pustili tam v njihovih državah. Potem bi lahko sem povabili kar vse, celotno Kitajsko, celoten Afganistan, če bi potem bili dejansko dosledni. Drugič. Sveda lahko kritiziramo države članice, da ne sprejmajo vedno več beguncov, ampak poglejmo si dokaze. Ljudje želijo vedno manj prišlekov, vedno manj beguncov, ne pa vedno več. Sveda si zdi zelo dobro, da bi omogočili nastanitev za te ljudi, ampak če pa to rečete, potem um, to pomeni, da bi morali beguncu dati delovno mesto ali pa stanovanje pred kakšnim državljanom EU. Potem to pomeni, da državljan EU ne bi dobil stanovanja oziroma delovnega mesta v tem primeru. Dobil bi ga namreč ta begunec. Nekateri so zbežali iz nevarnih držav, tudi zato, ker so tam čudno delovale države EU, tudi moja država, moram reči, ko je naprimer napadla Irak ali pa Afganistan, če bi nehali s temi napadalnimi vojni, potem bi bilo na svetu veliko manj nevarnih držav in tudi manj beguncov. Nekatere smo posebej izpostavili zaradi preganjanja, pa so v bistvu žrtve preganjanja tudi glede na trenutne zakone svobode govora. Sveda jih vsi razumemo, ampak gledajte, potem pa se treba spomniti tudi tole. Številne države EU imajo zelo um, agresivne zakone glede svobode govora. Mislim, da takšnim ljudem ne bi dodelili azila, ampak bi jih po um, evropskem nalogu za prijetje poslali domov. Hvala lepa. Mislim, da nihče več ne želi besede. Zato kar beseda poročevalki. Lambert, prosim, da zaključite razpravo o tem poročilu. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem članom odbora za te prispevke. Sveda je treba kar veliko stvari še bolj poglobljeno proučiti. Nekatera vprašanja so predvsej relevantna z vidika, naprimer, postopka Prav tako je treba poskrbeti za to, da se bo vsak primer posebej proučilo. Če se določeno skupino ljudi umesti v besedilo direktive, potem to še ne pomeni, da ima naprimer vsakdo, ki ima duševne težave, pravico do takšne zaščite. Enako velja za kakšne druge stvari, naprimer prisilno poroko. To ne pomeni, da ima vsak um, član te skupine avtomatično pravico do zaščite. Ne, seveda je treba preveriti vsak posamičen primer, treba je um, preveriti posamične primere in tudi posamezna tveganja, naprimer, če bi takšnega človeka vrnili v njihovo državo. To je tudi del direktive o postopku in tudi del tega, kako se takšne stvari dodeljuje. Vem, da imajo nekatere države tudi v okviru UNHDR določene postopke za takšne programe. To je zelo pomembno, kajti zakonodajni vedik ne more rešiti vseh težav to je seveda samo nek okvir, ne pomeni pa to, da lahko rešimo vse probleme, ki se s njim pojavljajo. Eno izmed pomembnih vprašanj, o katerem bomo gotovo še govorili, je običaj. Kaj se zgodi, naprimer, če nekdo nasprotuje običaju, ki se je po nekom mnenju represiven običaj? Kakšna potem ta ocena? Ali komisija in svet menita, da je to v besedilu že ustrezno zajeto, s tem, ko nekako piše, da um, je tvoja politična pravica, da govoriš proti določeni represiji, ali pa je to že potem druga kategorija? Mislim, da bi bilo dobro, če bi to upoštevali. Uh, Rada bi se zahvalila vsem eh, poslankam in poslancem za vse, kar ste povedali glede interesa, najboljšega interesa otroka. Prav tako mislim, da je jasno, da je vidik zaščite samo en del celotnega vprašanja. Tukaj so potem še druge stvari, naprimer trgovina, razvoj in druga vprašanja. Tudi vse to je treba upoštevati. Trg dela. Tri države članice, mislim, da trenutno imajo nekoliko drugačne pogoje glede dostopa do trga dela za te dve kategoriji. Mislim, da tukaj nihče ne bo povedal, da imamo na določenem trgu dela neko določeno število delovnih mest. Vprašanje je, kako eh, se potem to umesti v trg dela. Tu ne gre za prednostne naloge, ampak se gre za to, ali se pri tem upošteva trenutne splošne okoličine na trgu dela. To je pomembno mislim, da ne smemo sedaj prikazovati tega, kot da naprimer obstaja neko število delovnih mest in če daš tem beguncem delovna mesta, potem nek domači državljan ne bo imel pravice do tega dela. Mislim, da je tudi strategija EU 2020 namenjena temu, da povečamo število delovnih mest in pa da izboljšamo vključevanje vseh ljudi v družbo. No, ampak to je potem vprašanje za nekatere druge odbore, ne toliko za naš odbor. Kot rečeno, hvala lepa vsem za pripombe. Nekatere pripombe bomo seveda upoštevali um, tudi v poročilu. Prav tako pa sem prepričana, da bodo tudi drugi poslanci iz drugih odborov poslali svoje predloge sprememb. Skupaj upam, da bomo gotovili, kakšna bodo naša stališča, jih izmenjali z drugimi odbori in pa tudi z drugimi institucijami. Mislim, da bomo imeli prav, da razprave z vsemi. Hvala lepa, gospa Lambert. Mislim, da ni več drugih pripomb, niti od komisije, niti od predsedstva. To je zaenkrat vse. Hvala lepo vsem poslankam in poslancem, ki so bili del te razprave. Sedaj pa 16. točka. Sprememba uredbe o seznamu tretjih držav. 16. pravi predsednik. Oziroma se predsednik popravlja 15. Še ena točka pred 16. pride na vrsto. Res je 15. Rešitev področja uporabe direktive na upravičence do mednarodne zaščite. Pročevalec je Klot Mores, naš kolega. Pravi osnutek poročila. kakšno je trenutno stanje stvari, tukaj potem tudi belgijsko predsedstvo in pa komisija. No, ampak začnimo s poročevalcem Morajsom. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegi se gotovo spomnite tega dosija še iz prejšnjega mandaja, ko je kolegica Martin Rur želela priti do soglasja, ampak nismo mogli doseči soglasja pred začetkom veljavnosti Lizbonske pohodbe. Sedaj imamo zato novo priložnost, da dosežemo napredek tudi v času belgijskega predsedovanja pri tem predlogu, pri katerem bi še izdavne morali doseči dogovor, tako da bomo zagotovili vse pravice um, tistim upravičencem do mednarodne zaščite, ki so v EU že več kot pet let. Naj na kratko predstavim svoj splošni pristop do tega doseja. Bi pa se osredotočil potem tudi na tri stvari, ki imajo nekoliko drugačno stališče, kot pa je bistvo predloga. 17. septembra smo imeli tudi sestanek tudi s poročevalci v Senci. To je bil zelo konstruktiven sestanek, tam so bili predstavniki vseh političnih skupin. Zato tukaj ne vidim kakšnih večjih težav pri tem doseju. Naj samo povem, katere so nekatere ključne točke. Uh, Prvič, kot že rečeno, želim doseči dogovor ob prvi obravnavi svetom. Upam, da še do konca tega leta. Moj splošen pristop je tak, da bi eh, rad upošteval čim več predlogov sprememb eh, komisije, prav tako pa tudi tisto, kar smo se dogovorili s svetom v pogajanjih o instrumentu. Tri glavna področja, kjer je moje poročilo drugačno kot pa od kompromisnega besedila sveta, so želim podpreti predlog komisije, da je potrebno tudi um, čas azilnega postopka vključiti v teh pet let. Drugič, izgon je mogoč samo v prvo državo članico, ne pa v tretjo državo, kajti ta prva država ima vse odgovornosti za to, da poskrbi za pravice teh ljudi, glede na njihovo situacijo. Drugič, treba je Eh, ohraniti koncept združevanja enotnosti družin. Mislim, da se tukaj svet v glavnem kar strinja, ampak so pa nekatera vprašanja, eh, kjer je formulacija nekoliko drugačna. Gospa Wittstrom in pa Sargentini sta na sestanku poročevalcev v Senci dejali, da se je treba vprašati, ali bi morali potem za tem izgnanim beguncem poslati tudi njegove družinske člane. Mislim, da seveda države članice včasih um, bi morale ohraniti družinske člane na svojih osebnih, ampak včasih pa je stvar v tem, da tudi družinski člani ne želijo iti s svojimi um, drugimi člani v drugo državo. Tukaj so glavne strima svetom, ampak formulacije pa so nekoliko drugačne. Kot glede časovnice, 7. septembra smo imeli zelo eh, dober sestanek, potem 6. oktobra bomo imeli naslednji sestanek s pročevalci v senci, naslednji trialog pa bo 12. oktobra. Kot rečeno, želim doseči dogovor o eh, času belgijskega predsedovanja. Imeli smo zelo koristno razpravo z njim in pa s komisijo. Sem predvsej optimističen, da bi lahko dejansko dosegli ta dogovor še do konca tega leta. Hvala. Hvala lepa, gospod Morajs. Sedaj pa še predstavnik belgijskega predsedstva. Hvala lepa, gospod predsednik. Če sem prav razumel, ne bi komentiral samo te teme, ampak ne bi tudi podal pregled vsega dela, ki ga opravljamo tudi na drugih doseh v zvezi z azilom. Najprej uvodne besede, potem pa se bom eh, lotil še bolj dogoročnih dosejev. Mislim, da je pametno, da imamo da, da tudi vi slišite dolgoročen pregled tega, kar se dogaja v svetu. Kot rečeno, svet namenja azilu zelo veliko pozornosti na neformalnem sestanku ministrov, ki so pristojni za azil in pa migracije julija. Smo v svetu predstavili strategijo za ministre, belgijsko predsedstvo je zastavilo glavne cilje predvsem cilj tega, da imamo skupni sistem do leta 2012. To je tudi del štokholmskega programa. Pripravili smo predlog za strategijo, zato kako lahko čim bolj dosežemo te cilje. In tudi ministri, ki so bili na sestanku, so podprli to strategijo. Kaj predvideva ta strategija? Najprej naj bi dali prednost tistim dosjejem, kjer se nam zdi, da lahko dosežemo kar velik napredek hitro. Mislim, da je pomembno, da izkoristimo politični zagon, tako da lahko pridemo do skupnega azilnega sistema na ravni EU še do leta 2012. Štiri besedila se nam zdijo najbolj ključna. Eh, zahtevani pogoji, Dublin, Eurodac in pa zaščita Vse pa so potem pomembne tudi druge teme. Pogoji za zaščito. Tudi na teh doseg še vedno delamo. Ampak na kratek rok mislim, da pač ne bomo mogli doseči enakega napredka na vseh področjih. Najprej mislim, da se moramo sretočiti na tista besedila, kjer dejansko lahko storimo velik korak naprej, tako da izkoristimo ta politični zagon in poskušamo mm, zaključiti ta vprašanja še do leta 2012. Nekatera vprašanja glede zaščite in pa postopka so zelo pomembna. Želimo biti predvsem dosledni. Prav tako pa mislim, da je potrebno, da pri celotnem azilnem svežnju naredimo kar nekaj korakov naprej. Poleg zakonodajne plati vzpostavitve skupnega azilnega sistema do leta 2012, pa so tukaj tudi praktično sodelovanje in pa solidarnost. Tudi tukaj bomo nekaj vse skozi počeli. Mi imeli smo ministersko konferenco na začetku tega leta. Vse zainteresirane strani in pa institucije EU so bile udeležene na teh razpravah o azilnem sistemu EU. Nekatere razprave so bile izjemno koristne. No, sedaj pa bi se ponovno osredotočil na to konkretno temo. Ena izmed naših prednostnih nalog, um, tisti, ki prebivajo v EU, že dolgo časa, dolgoročni rezidenti. Uh, gospod Mores, rad bi se vam zahvalil za pripravo tega osmetka poročila. Kot rečeno, vse institucije so pripravljene za na hiter napredek pri tem dosjeju. Rad bi se vam tudi zahvalil za vaš optimizem. Na naši strani lahko rečem, da smo res pripravljeni čimprej doseči dogovor. hiter dogovor pri tem dosjeju je zelo pomemben, kajti svet ima to pred seboj že dolgo časa. Že pred Lizbonsko pogodbo smo skoraj da dosegli že soglasje v svetu, nismo uspeli, ampak sedaj pa imamo novo priložnost. Svet je leta 2008 dosegel kompromisni dogovor, ki smo skoraj da prišli do soglasja. Zato smo bili v predsedstvu v kar dobrem položaju, kajti stališče sveta je bilo dokaj jasno. Osnutek poročila gospoda Moresa ste poslali tudi ustreznim pristojnim organom v svetu. Na podlagi tega bomo tudi še dodelali stališče sveta. Osnutek poročila je odlično izhodišče za kompromis, kot je že povedal gospod Mores. Številne spremembe, ki jih je svet napravil na predlog komisije, je tudi poročevalec v svojem besedilu sprejel. To zato gotovo je dobra podlaga za dogovor. Pri nekaterih točkah sicer imamo nekoliko različna stališča. Trenutno še ugotavljamo, kakšno bo stališče sveta pri teh točkah. Mislim pa, da bomo lahko kmalo začeli trialog z vami, recimo naslednje mesece. Prav tako ste imeli tudi direktivo o zahtevanih pogojih. Tudi tukaj želimo čim prejšnji dialog z drugimi institucijami tudi na podlagi poročila gospe Lambert bomo lahko še dodelali naše stališče, potem pa še glede Dublina. Dublinska uredba je že dolgo časa pred nami. Veliko tehničnega dela smo napravili tudi v času češkega in pa švedskega predsedovanja. Tu bomo sedaj še nadaljevali. Upam, da bomo kmalo zaključili tehnične razprave in da bomo izpilili naše stališče in tako začeli tudi pogajanja z poročevalcem in pa z vsemi institucijami. Vemo, imamo poročilo o prvem branju, prvi obravnavi v Evropskem parlamentu. Vaše poročilo o prvi obravnavi bilo jasno. Želimo tudi glede na stališče sveta, začeti dialog. Je pa to seveda zelo občutljivo vprašanje. Nekatera vprašanja so v svetu še posebno politično občutljiva. Pri nekaterih točkah se nam zdi, da predlog v bistvu presega same značilnosti instrumenta. Glede Eurodaka, tukaj čakamo na nov predlog komisije, upamo, da ga bo komisija hitro predstavila. No, ampak na podlagi prejšnjih predlogov pa smo že končali pogajanja v svetu, bolj ali manj tudi parlament je še sprejel svoje mnenje s tem v zvezi. Na podlagi vseh teh pogovorov mislim, da lahko zaključimo to, da razmišljamo približno podobno. Upam, da bomo tudi tukaj lahko kmalo napredovali. Pogoji za sprejem in pa direktiva o postopku tudi tega ne zanemarjamo. Glede pogojev smo že dobili um, starišče parlamenta, včeraj pa smo tukaj um, govorili še o postopkovni direktivi. Tudi v svetu razmišljamo o tehničnih značilnosti teh dosjejev. Sve so ta vprašanja tudi politično zelo občutljiva. Sedaj zato nadaljujemo s delom na tehnični ravni. Na ministerski konferenci naslednjega, na začetku tega meseca pa so ugotavljali tudi to, kakšne so glavne značilnosti predloga komisije. Ko bo tehnično delo zaključeno in ko bomo imeli tudi stališče o poročilu gospoda Gijoma, potem bomo lahko dokončno opredelili svojo strategijo, tako da bomo lahko dosegli skupen cilj do leta 2012, kot rečeno, tudi da spostavimo skupni azilni sistem. Hvala. Hvala. Komisija, gospod Gan. Hvala lepa. Glede direktive za upravičence do mednarodne zaščite, ki pripravijo EU že dolgo časa. Hvala lepa gospodu Moresu za ta osnovek poročila. Kot je že povedal predgovornik, to je odlično izhodišče za pospešena pogajanja v naslednjih tednih in hitr dogovor. En izmed ključnih točk v pogajanjih med so zakonodajalci, bo gotovo metoda izračunavanja časa čakanja na dodelitev statusa. Kot eh, sem že povedala na sestanku na začetku septembra s poročevalci in pa poročevalci v senci, komisija lahko podpre kompromisni predlog sveta, ki so ga skoraj da v svetu dosegli konec leta 2008. No, vemo pa, da pri teh specifičnih točkah poročevalec eh, podpira stališče komisije. To smo si zabeležili. Mislim, da bo to še olašalo eh, čim prejšnji dogovor med vsemi se zakonodajalci pri teh točkah. Hvala lepa, sedaj pa razprava. Gospa Načeva. Hvala lepa, gospod predsednik hvala lepa poročevalcu za odprtost in pa za sodelovanje s poročevalcem Senci, pa tudi z vsemi institucijami. Kot rečeno, sestanek 7. septembra je bil zelo koristen, sedaj to vidimo tudi v tem osnutku poročila. Že 23 aprila 2008 je parlament podal svoje stališča, ta so bila sedaj sprejeta, parlament ostaja dosleden. Tudi stališča Evropske komisije so se upoštevala. Tudi nekatere točke, ki so za države članice zelo pomembne, pa so prav tako ustrezno upoštevane. Vedno mislimo na odprtnost, na dialog in mislim, da bomo lahko uresničili to časovnico, največ da dosežemo dogor do konca tega leta. Sama bi predstavila nekaj pripomb in ustrajala na nekaterih točkah, ki so že bile omenjene. Osnutek poročila se mi zdi precej uravnotežen. Vse skozi mislimo na ključno stvar in to je zaščita interesov upravičencev do mednarodne zaščite. Pred in po dodelitvi tega statusa, to sploh velja za tiste, ki že dolgo časa prebivajo v EU, dve točki lahko dosežete pred dodelitvijo statusa in dve potem. Rada bi podprla stališča poročevalca pri teh točkah. So pa tukaj tudi nekatere razlike. Mislim, da se glede časa pred dodelitvijo vsi strinjamo. Zelo pomembno je, da ko bodo države članice odločile o dodelevanju zaščite upoštevajo posamezne specifičnosti. To je tudi omenjeno v poročilu. Naj podarim, da se tukaj strinjam s stališčem pročevalca. Kot pa je komisija povedala, ena izmed ključnih točk pa je gotovo ravno to izračunavanje teh točk. Tukaj se upošteva stališče komisije in sedaj še čakamo na končno stališče sveta upam, da bo na koncu teh točk vsaj za polovico tistega, kar predlaga komisija. Evropski parlament in tudi pročevalec Mores je tukaj jasno povedal svoje stališče. Upam, da bodo na koncu pogajanja čim bolj koristna in da bomo vendarle uspeli doseči čim boljši dogovor s svetom in pa komisijo. Tukaj sta potem še dva vidika, ki jih je treba upoštevati tudi po dodelitvi statusa zaščite. Prvič gre za um, to, da se nekoga napoti v drugo državo članico. Evropski parlament je zahteval tukaj uh, čas vsaj enega meseca. To je tudi v poročilu zapisano, to je za parlament zelo pomembno. Pa še tole. Rada bi se zahvalila poročevalcu, da je ustrajal pri tem, da se dodeli določena jasta pred nevračanjem. Treba je ugotoviti, kakšne so pogoje za transfer, za prenos zaščite. Predvsem tukaj govorim o družinskih članih. Tukaj ustrajam pri tem, da se razširi trenutno področje uporabe direktive. Rada bi se upozorila tudi na to, da je potrebno spoštovati tudi zakonodajne določbe na nacionalni in evropski ravni, ko gre za družinske člane. Vem, kaj je povedal svet, eh, za države članice je to zelo pomembna točka. No, sedaj pa imamo nov postopek in upam, da bomo lažje dosegli dogovor. Um, pri teh točkah, ki so za nekatere zelo pomembne. Skratka, to so stvari, ki so po mojem mnenju ključne. Preporočevalec eh, napoja časovnico, upam, da bomo dejansko dosegli dogovor do konca tega leta glede na osnutek dokumenta, mislim, da imamo že dobro podlago za to, da pospešimo pogajanja. Zdi se mi, da je potrebno narediti korak naprej. Vsi, vse tri institucije ustrajajo pri tem, da je um, to zelo pomembno, je pa res, da je to za marsikoga tudi zelo politično občutljivo vprašanje. Hvala. Gospa Sargentini. Dank u voorzitter. En ook ik wil graag um, Hvala, gospod predsednik. Hvala gospodu Mrajesu za zelo natančno delo, ki ga pravi. Imam nekaj komentarjev. Tu ne gre toliko za komentarje na njegov predlog, temveč bi rada povdarila, kako pomembno je, pomembno je uh, pomembna razprava o petih letih, predem se nekomu podeli status. Svet mora tu nekaj storiti, komisija in parlament se glede tega strinjata. Mislim, da je nenavadno, da tako mešetarimo s človeškimi življenji. Če morate pobegniti iz svoje države in prosite za a, status begunca, se mora točno takrat začeti to petletno obdobje, saj ljudje morajo začeti na novo svoje življenje. Ne moremo reči, da se petletno obdobje začne šele potem, ko ste že dve leti čakali v azilnem postopku. Mislim, da ne smemo tako obravnavati državljanov tretjih držav, saj bi prišlo do neenake obravnave, pač glede na čas trajanja postopka. Gospod Mores je že govoril o tem, mislim, da se moramo strinjati glede tega. Potem je tu še vprašanje neodvisnega bivanja. Lahko recimo začnete kot član družine in en član družine dobi mednarodno zaščito. V tej situaciji lahko nadaljujete nekaj časa, vendar če nekdo želi neodvisno živeti, potem ne more biti vedno odvisen od dovoljenja nekoga drugega. če pride do tega, da ima nekdo zaščito, nekomu pa jo dozamemo, potem moramo njihovim družinskim članom omogočiti, da se sami odločijo, kako bodo postopali, ali bodo sledili te osebi ali ne. Morajo imeti pravice do tega, da bodi si ostane v državi, bodi si sledijo družinskemu članu. Hvala. Hvala. Gospa Vikstrom. Hvala, predsed, gospod predsednik. Pozdravljam poročilo gospoda Morajsa in se mu zahvaljujem za njegovo odlično in hitro upravljeno delo. Pri tem je vedno upošteval predloge poročevalcev v senci. Zelo me veseli, da gospod Moraš eh, zagovarja to, da se petletno obdobje izračunava z dnem, ko oseba zaprosi za mednarodno zaščito in kon potem kontinuirano biva v tej državi. Uh, prav tako me veseli, da je to bilo upoštevano v tem poročilu in poleg tega se mu omogoča, da se lahko prosto giba v EU. Prav tako piše, da upravičenec do mednarodne zaščite se lahko izžene le v državo članico, kjer se mu je dodelila mednarodna zaščita. S tem se popolnoma strinjam. Vendar na to piše, da so tudi družinski člani tisti, ki mu morajo slediti. Torej, če se ga izžene, se potem izžene njih. S tem se ne morem popolnoma strinjati. V vseh naših poročilih v azilih moramo upoštevati načelo enotnosti družine. Vendar moramo upoštevati tudi to, da načelo enotnosti družine ni vedno v korist vsem član družine. Če ne se nekoga izžene, je to verjetno zato, ker je zagrešil kaznivo dejanje. Recimo, če je oče uh, izgnan, ker je bil obdožen kaznivega dejanja, potem ni v interesu otrok in žene, da se jih prav tako izžene. Če recimo ta družina ima neko življenje v neki državi članici, potem ne smejo biti um, krivi za dejanje nekega družinskega člana. Sama bom predložila amandma v zvezi s tem, prav tako bom predložila amandma glede jezikovnega usposabljanja. Jezik je ključnega pomena za integracijo. Če oseba živi v neki državi pet let, mislim, da je razumno, da pričakujemo, da ta oseba ima neko znanje glavnega uradnega jezika države članice, kjer biva. Seveda moramo upoštevati osebne okoliščine vsakogar, moramo upoštevati, da so v ranljivi situaciji. Države članice je treba uh, spodbujati, da ponuja jezikovne programe za te osebe, prav tako naj se jim predstavijo vrednote te države članice, prav tako vrednote glede demo, uh, v zvezi z demokracijo in tako naprej. Uh, treba jih je podočiti o pravicah in obveznostih članov družbe. Še enkrat hvala in čestitke gospodu Morajsu in uh, skupina Alde bo podprla vaše poročile, gospod Morajs. Hvala. Hvala. Še kakšen komentar? Ne, nihče več ne želi besede. Dobro. Torej, slišali ste komentarje, čestitke, gospod Moraješ. Mislim, da vidimo, kakšno je stanje stvari. Tako da bomo prišli do strinjanja v prvem branju. Slišali smo tudi stališče belgijskega predsedstva glede vseh sestavin azilskega svežnja, torej Eurodac, Dublinska uredba, eh, direktiva o ponovnem sprejemu. Sedaj bom znal dali besedo vam, gospod Morajs, da zaključite to razpravo in nam poveste, kdaj je rok za predloge amadmajev. Oziroma, rok je jutri, v sredo, 29. do povdneva. Gospod Morajs, sedaj pa vi, izvolite predsedstvu bi sporočil, da, da ta predlog je morda malce zunaj azilnega svržne, vendar vseeno hvala, da ste nas eh, ob, ob, obvestili tudi o tem, kako poteka delo glede azilnega postopka. Veseli nas, da je to za vas prioriteta. Naša skupina bi vas spodbudila k temu delu. Ne vem, morda bodo tudi drugi poročevalci imeli kakšne komentarje v zvezi s tem, vendar vseeno hvala, da ste, se, da ste nam poročali o azilnem uh, svežnju. Uh, hvala eh, kolegom in poročevalcem vseci za razumevanje in podporo uh, temu, temu mnenju. No, kot rečeno, rok za amandmaje je jutri do povdneva, naj se naveže na to, kar je povedala gospa Sargentini. O tem se bo še pogovorila na dvoje oči. Vendar mislim, da zakonodaja skupnosti, drugi zakonodajni akti skupnosti vedno pokrivajo vprašanje izgona, kaj se zgodi, če nekega begunca izžan, izženejo in njegovi družinski člani mu ne želijo slediti. Recimo, če pride do nasilja v družini in tako naprej. Skratka, To je nekaj, glede česa se verjetno lahko zelo hitro strinjamo. Gospa Wikstrom in drugi kolegi so dali nekaj zelo konstruktivnih predlogov. Bom preveril, kaj želijo druge politične skupine, vendar mislim, da se bomo lahko strinjali. E, torej, časovnica se ponavlja in mislim, da vsi razumete, da želimo zaključiti e, ta dosje še pred Božičem. Mislim, da lahko razpravo zaenkrat zaključimo. Rok za amadmaje jutri opovdne. Belgijsko predsedstvo. Želite kaj dodati? Komisija? Dobro, potem zaenkrat zaključimo. Hvala eh, Morajsu. Sedaj pa gremo naprej na točko 16. sprememba uredbe o seznamu tretjih držav, kateri državljani morajo pri prehodu zunanih meja imeti vizume in držav, kateri državljani so oproščeni te zahteve. Obravnavali bomo vprašanje liberalizacije vizumskega režima s Tajvanom. Najprej bomo dali besedo komisiji, da predstavi predlog z dne 5. julija. Potem bomo dali besedo svetu, da predstavi svoje stališče. In če se strinjate, bomo dali besedo našemu poročevalcu, to je gospod Diaz de Mera. Na to bomo dali besedo še članom, ki bodo želeli besedo. Najprej pa komisija. Izvolite, predstavite nam predlog. Gospod Jan de Kuster, predstavnik komisije. Izvolite, beseda je vaša. You, well, the... Hvala. Danes dopovdne je vaš odbor glasoval o drugi predlogu spremembe za spremembo uredbe 2001-539 glede uh, vizumske liberalizacije eh, za Bosno in Hercegovino in Albanijo. S tem smo predlagali, da bi te dve državi šli na pozitiven seznam. Torej, da bi se umestili na držav, članic, držav ki ne potrebujejo vizum za vstop v EU. Gotovo se spomnite, da smo imeli tudi predlog glede treh drugih držav članic Zahodnega Balkana. In komisija je upoštevala celoten postopek, eh, ki ga imamo glede vizumov z Zahodnim Balkonom, Balkanom. Danes imate pred sabo predlog, ki ga moramo obravnavati v rednem pregledu spremembe uredbe 59 iz 2001. Vemo, da obstaja več kriterijev, ki vodijo k temu, da jim oblikujemo pozitiven in negativen seznam, upoštevamo varnost, nezakonito bivanje, odnose z tretjo državo, regionalno skladnost in recipročnost. In ta seznam moramo vedno znova pregledati, zato da vidimo, ali sta pozitivni in negativni seznam še vedno ustrezna. V trenutnem predlogu imamo eno državo, ki se jo predlaga, da bi jo dali iz negativnega na pozitivni seznam, torej da bi oprostili zahtevo za vizume za državljane te države. Ta država je Tajvan. To je politični vidik. Potem je še drugi vidik, to je tehnični popravek in tu, tu gre za severne Marijanske otoke. Oni so na negativnem seznamu, vendar so nas opozorili na dejstvo, da so ti otoki del ZDA in da so njihovi državljani državljani ZDA in bi zato jih morali oprostiti uh, zahteve po vizumih. Zato predlagamo, da bi severne Marijanske otoke črtali iz negativnega seznama saj tu ne gre za neko posebno državo, njihovi državljani so državljani ZDA. Kar zadeva Tajvan, mislim, da se lahko vsi strinjamo, da Tajvan ni, ne predstavlja težav, ko gre za nezakonito priseljevanje, niti ne predstavlja težav, ko gre za vprašanje varnosti. Kar zadeva eh, kriterije zunanjih odnosov, mislim, da se lahko tu vsi strinjamo, da nasplošno so odnosi med Kitajsko in Tajvanom doživeli precejšen napredek, da je veliko manj pri, torej, pri, napetosti kot prej. In ravno zato smo včasih imeli Tajvan na negativnem seznamu. Potem je tu še vprašanje regionalne koherence, druge države v regiji ne potrebujejo vizuma, recimo Južna Koreja, Japonska. Zato bo ta predlog pripomogel k regionalni skladnosti. Zadnji kriterij je recipročnost, vzajemnost. Zaenkrat Tajvan še vedno zahteva vizume za tri države, za Cipr, Romunijo in Bolgarijo, vendar so že obljubili, da bodo opustili to zahtevo za te tri države članice. Prav tako Tajvan namerava podaljšati dovoljeno bivanje brez vize iz 30 dni eh, na 90 dni. Torej, zaenkrat je tako, da naši državljani lahko v Tajvanu prebivajo samo 30 dni, Tajvan pa sedaj pravi, da, bomo, da bodo lahko bivali 90 dni. In na to bomo tudi upozorili Tajvan v dopisu, zato da bomo dosegli popolno zajemnost. Torej, toliko o našem predlogu. Na svetu ta predlog že obravnavajo in morda bi lahko predvidevali en predlog amandmaja, vendar bom prepustil predsedstvu, da to predstavi in morda se bom potem uh, znova oglasil in komentiral glede tega možnega amandmaja, ki ga bomo slišali. Hvala. Hvala. Komisija za predstavitev vašega predloga. Sedaj bomo dali besedo belgijskemu predsedstvu. Belgijsko predsedstvo. Gospod, oziroma gospa Emil Brain, izvolite. Hvala, gospod predsednik, dragi člani parlamenta. Kot ste slišali, predlog komisije je del rednega pregleda uredbe P39 iz leta 2001. Torej, komisija je navedla več kriterijev, sami pa dodala še to, da države članice uh, države članice so tudi tiste, ki lahko povedo, katere države članice bi lahko prišle na pozitiven seznam in po drugi strani, katere države bi bilo treba dati znova na negativen uh, seznam mislim, da Tajvan bi lahko bil vrščen na pozitiven seznam, svet to podpira, vendar kot je komisija že dejala, komisija želi predstaviti amandma predlogu, ko gre za Tajvan. Okoli 60 tisoč Tajvancev niso rezidenti uh, v Tajvanu, temveč v tujini in ti Tajvanci imajo drugačne potne liste kot tajvanski rezidenti. Ti potni listi jim ne omogočajo, da bi potovali na Tajvan brez dovoljenja. Za, vsak, za vsako potovanje na Tajvan morajo prositi za predhodno dovoljenje strani tajvanskih oblasti. mislimo, da ni razumno, da bi dali vizume oziroma da bi omogočili potovanje brez vizuma v tej posebni kategoriji državljanov. Zato bi radi predložili predlog spremembe uh, na predlog komisije. Želimo si sodelovanja uh, parlamentom, zlasti s poročevalcem gospodom Diazom Demero zato, da bomo lahko to spremembo čim hitreje sprejeli, po možnosti še pred koncem tega leta. Hvala. Brain. Gospa Brain. Sedaj bomo dali besedo gospodu pročevalcu, gospodu Diazu Demeri. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Pozorno sem prisluhnil poročilu komisije in sveta in nasplošno se strinjam s kriteriji, ki smo jih slišali. Predstavil bom na kratko poročilo. Predstavitev poročila, podrobna eh, eh, poročila pa bom predstavil na sestanku odbora 11. oktobra. Torej, lahko le potrdim to, kar sta povedala svet in komisija in lahko dodam še naslednje. Situacija Tajvana ne predstavlja nobenega tveganja za EU, niti ko gre za uh, nezakonito priseljevanje, niti za ko gre za javno varnost. Torej, to bom podrobno zapisal uh, tudi v svojem poročilu. V zadnjih desetletjih je prišlo v Tajvanu do visokega gospodarskega razvoja. Njihov BDP je 30 tisoč dolarjev na leto. Julija 2010 so imeli 5,2 odstotno brezposelnost, kar je bistveno manj kot v EU. V EU je poprečna brezposobnost 10,1 odstotka. Iz vseh teh razlogov lahko rečemo, da Tajvan ne predstavlja grožen, ko gre za nezakonito priseljevanje. Naj dam primer. Tu imam podatke strani Evropske komisije v obdobju 2006 do 2008 smo v celotni EU zaznali 45 nezakonitih uh, priseljencev iz Tajvana. Tajvan je začel z liberalizacijo vizumskega režima za vse države članice EU, z izjemo treh držav članic - Cipra, Bulgarije in Romunije. Vendar, kar zadeva te tri Eh, države je Kitajska že se formalno zavezala, to so mi sporočili njihovi predstavniki v Bruslju, da bodo sprejeli popolno izjemo za vse te države, torej popolno oprostitev za vse države. Torej, to zavezo moramo dobiti še v pisni obliki strani Kitajske. Še nekaj bi rad izpostavil. Združeno kraljestvo je že eh, izuzelo obveznost vizumov za Kitajsko že junija in julija 2009 poleg tega tudi druge države, recimo Japonska, Južna Koreja, Nova Zelandija, uh, ne zahteve več vizumov za državljane Tajvana. Kar zadeva varnost, naj povem, da so tajvanski potni listi, to sem tudi sam videl, so skladni s temi zahtevami, ki jih želeva IKO in vsebujejo zelo napredne, uh, zelo napredna sredstva, s katerimi se borijo proti ponarejanju potnih listov. Uh, eh, EU je že podelila uh, oprostitev vizumov za številne države v regiji, recimo Singapur, Makao, Japonsko in tako naprej. Ko gre za razvoj politike skupnosti moramo spodbujati ta cilj. Naj zaključim. To, da damo Tajvan na pozitivni seznam, je primeren ukrep, uravnotežen ukrep in tudi potreben ukrep. Moram tudi nekaj povedati v zvezi s severnimi marijanskimi otoki. Državljani severnih marijanskih otokov so državljani ZDA, so polnopravni državljani ZDA, zato jih moramo črtati z negativnega seznama. Tako da tudi ti državljani lahko potujejo v EU brez vizumov. Še nekaj bi dodal. Odbor AFET je že preučil ta dosje in je že uh, oblikoval pozitivno mnenje. Kar zadeva predlog spremembe, ki jo bodo predstavile države članice, mislim, da se lahko s tem le strinjam. Popolnoma se strinjam s tem predlogom spremembe. Dobil sem zelo podrobne informacije glede potnih listov za tajvansko diasporo. In pravzaprav ne obstaja tajvanski potni list za uh, Kitajce z druge strani obale. Vendar pa so vseeno v, sistem, v seznamu državljanov Tajvana. No, tu gre za približno 60 tisoč Tajvancov. Pred sabo imam besedilo predlog, predloga spremembe sveta, ki pravi dobesedno naslednje. Izvzem, iz, izjema se ne bo uporabljala za tiste, ki imajo potne liste Tajvancov, ki nimajo emšoja. Torej, to je ta primer, ki sem ga omenjal. In takšnih državljanov je okoli 60 tisoč lahko le podprem ta predlog spremembe in tudi kitajskim oblastem se ta predlog spremembe zdi dober in se ne bodo, uh, ne, ne bodo temu ogovarjali. Torej, s tem bi zaključil svojo kratko predstavitev in vam predlagam naslednje. Rok za predlog sprememb se začne že danes, se začne teči že danes. in rok se zaključi po uradni predstavitvi, se pravi 12. oktobra. Torej, prosil bi vas res, da podprete ta predlog. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Diaz de Mera. Gospod Bronx, izvolite. Yes, torej, to, da državljani ne potrebujejo več vizuma, je nekaj, kar naj jih omaglo študentom in turistom. In običajno se takšne osebe opisuje kot študenti in turizmi, vendar s tem jim morda ne moremo preprečiti, da se bodo nastanili in delali neki državi članici. Pravite, da je takšnih oseb malo, da je takšnih tajvancev malo, ni pa ste nam predstavili, kako je to z drugimi državami, ki so na pozitivnem seznamu. In če nimajo uradnega dovoljenja za delo, se lahko uh, pridružijo črnemu trgu dela in s tem niso zaščiteni pred izkoriščanjem. Takšne eh, osebe lahko postanejo žrtev najhujših oblik izkoriščanja če sem razumel, predstavnika komisije bo to odstranilo zahtevo za vizume za šengenske države. Vendar, tako nekdo znotraj EU lahko pride v Združeno kraljestvo brez večjih težav. In moram reči, da imam določene Eh, pomislek in odločene skrbi tudi glede druge države EU, ne le glede svoje države članice. Hvala, gospod Busutil, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Naj se nadzorem na zadnjega govornika. Združeno kraljestvo ne zahteva več vizumov glede Tajvana, tako da pravzaprav mi sledimo vam in ne obratno. Rad bi podprl ta predlog, strinjam se da moramo odpraviti te vizume za tajvanske državljane. Saj je Tajvan bogata država, ima zelo visoko, več kot desetostotno gospodarsko rast letos. In to je tudi v interesu našega turističnega sektorja, da za nje ne zahtemo več vizumov, saj bo več turistov iz te države. To se je že zgodilo v Združenem kraljestvu, ki je odpravilo vizume za njih pred nekaj časa. In v duhu recipročnosti ne smemo pozabiti, da mi kot državljani EU lahko potujemo brez vizuma na Tajvan. Sicer imamo izjemo treh držav, kot smo že slišali, in zelo me veseli, da bodo te izjeme odpravljene in to še pred koncem tega leta. Tako da lahko popolnoma podprem eh, to poročilo, podpiram poročevalca in upam, da bomo lahko ta dosje čim hitreje zaključili. Hvala. You, Hvala, gospod Busuti. Še kdo? Bi še kdo kaj pokomentiral v zvezi s tem? Da, slišali smo, da je komisija rekla, da Združeno kraljestvo več ne želi vizumov za Tajvan. Ne, moji komentarji niso bili glede Tajvana, nisem govoril glede tega konkretno, temveč na splošno o državah, ki so na pozitivnem seznamu. No no Ni več drugih pripomb potem lahko damo besedo poročevalcu še za dodatno pojasnilo. E- hvala, podporo. Hvala za podporo gospodu Bosutilu. In kar zadeva komentar gospoda Bronxa, tu nimam kaj reči, saj je v svojem drugem komentarju že razjasnil, da tu ni specifično govoril o Tajvanu. To sem želel sam pojasniti. Uh, vendar eh, mi to ni bilo treba. Bom pa prihodnič bolj konkretno predstavil ekonomske kazalce na Tajvanu, ki, ki so zelo dobri in naše izkušnje so take, ki pravijo, da Tajvanci pridejo v EU predvsem zato, da porabljajo denar, pridejo kot turisti in to so izkusili tudi že v Združenem kraljestvu in na Irskem. Zato mislim, gospod predsednik, da je zelo primerno, da čim hitreje odpravimo eh, zahtevo za vizume za Tajvan. Hvala, gospod Diaz de Mera. Potem lahko ne povemo, glede na to, kar je povedal tudi poročevalec, da lahko predloge sprememb predložite. Po predstavitvi osnutka poročila na naslednjem srečanju, to se bo zgodilo 11. oktobra, torej bo rok za oddajo predlogov sprememb 12. oktober opoldan to pomeni, da bomo lahko glasovali konec oktobra v odboru in potem no, novembrskim parlamentarnem zasedanju bi lahko o tem že glasovali na plenarnem zasedanju. Torej, če se vsi strinjate, bomo tako naredili. Hvala lepa. Sedaj imamo še točko 17 preden bomo zaključili to jutranji del. Torej, 17. točka v zvezi z Agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Poročevalec, kolega Carlos Coelho. Nekaj časa še imamo, da razpravljamo tudi o predlogih sprememb ki jih je podal odbor Libe v zvezi z osnutkom poročila gospoda Koelja v zvezi z to agencijo. Najprej bomo prisluhnili kolegu Koelju, potem pa drugim kolegom, ki bi se radi udeležili te razprave. In komisija in belgijsko predsedstvo bosta tudi dobila besedo. Najprej bi rad povdaril da bomo na našem naslednjem zasedanju odbora Le Libe, ki smo ga ravno kar povedali, da bo potekal 11. oktobra, bomo imeli neko smeritev na glasovanje o tem poročilu. Gospod Kojelj, beseda je vaša. Eh, queria começar por agradecer a todos os colegas que fizeram. Hvala vsem kolegom, ki so predstavili oziroma vložili predloge Eh, sprememb, hvala za vaše sodelovanje in hvala, da ste na ta način obogatili moje poročilo. Včeraj sem se sestal uh, s kolegi in skupaj smo skušali oblikovati kompromisne predloge, ki jih bomo predstavili kolegom. Kot je pravkar spomnil gospod predsednik, bomo 11. oktobra glasovali o tem poročilu oziroma o amandmaju na našem odboru. Kompromisni predlogi uravnajo predvsem tiste vedike, o katerih smo že večkrat govorili. Tu gre za uh, teme, ki, so, ki spade na področje odbora Libe in parlamenta. Gre predvsem za to, da se želimo izogniti temu, da bi spilotni projekti spreminjali cilji agencije, ne da bi to mi vedeli, ne da bi to bilo pod našim nadzorom. Moramo povdariti, kakšno je poslanstvo te agencije in zagotoviti, da se bomo držali teh ciljev, ki so zapisani. Še posebej pomemben je vidik varstva podatkov. Prav tako obstajajo še številni pogoji, ki jih moramo upoštevati pri lokaciji agencije. Kot sem dejal vodoma, mi z pravnega vidika menimo, da to ni pristojnost sveta. Kar zadeva sedež agencije, ne želimo ustvarjati težav. Mi bo, se bomo strinjali s tem, kar bo predlagal svet, če bo ta predlog izpolnjeval pogoje, ki so navedeni v našem dokumentu sem seveda na voljo kolegom, ki imajo kakšne uh, komentarje glede kompromisnih predlogov, vendar mislim, da ni treba sedaj vsebinsko spremenjati predloga, saj smo se o tem že večkrat pogovarjali na odboru. Hvala, gospod Koeljo. Sedaj belgijsko predsedstvo. Boste prevzeli? Eh, eh, Hvala, predsednik. Pozorno smo prisluhnili navedbam poročevalca. Tudi mi smo precej napredovali pri našem delu v okviru delovne skupine, nekaj tem je še odprtih. Smo pa mnenja, da bi zato, da bi čim bolje oblikovali sodelovanje z Evropskim parlamentom, predvsem z odborom Libe, da bi morali uskladiti nadaljni potek delov. Zato smo zelo natančno prisluhnili temu, kar je bilo povedano, tudi predloge sprememb smo si ogledali in čim se bomo uskladili pri nas, bomo lahko zagotovo tudi tukaj nadaljevalo s harmoničnim sodelovanjem. Hvala lepa, gospod Čevakar. Je to vaše ime? Ne, moje ime je Vambele. Hvala, gospod Vambele. Sedaj pa komisija, gospod Odorahe. Uh, uh, Hvala lepa, bom skušal biti kratek. Kot je rekel poročevalec, smo že večkrat tukaj že v tem krogu razpravljali o vsebini in o predlaganih predlogih sprememb. Ponovil bi tudi to, kar je povedalo predsedstvo in pa poročevalce svojemu vodu. Mislim, da smo že veliko napredka dosegli. Številni predlogi so namenjeni izboljšavi besedila in kot take jih pozdravljamo. Ne bom se sedaj spuščal v predloge, ki so bile že predmet razprave preteklih pre, eh, sestankov, ampak bi omenil samo nekaj novih. Mislim, da je pilotski. ki projekt nov amandma, ki ga je predlagal poročevalec oziroma ki ga je omenil poročevalec in komisija ni nikakor mislila, da bi pilotski projekti kakorkoli omogočali agenciji, da bi sama neke projekte lansirala. Komisija se seveda tukaj ravna glede na proračun, ki je določen. To temeli tudi na 49. členu finančne uredbe in to ne gre za nek poseben instrument, ki bi bil uporabljen za to, da bi lahko agencija kakorkoli uvajala nove projekte na področju informacijskih sistemov. Kar se pa tiče zakonodaje, ki jo bo komisija se lotila v bližnji prihodnosti, ne pa schema pilotskih projektov, smo pač mislili, ker, zato, ker mora biti ta agencija odlična na tem področju, da se tudi to področje zaupa agenciji. Seveda pa smo v luči preglednosti in transparentnosti in tudi glede na informacije, ki jih imamo v zvezi s tovrstnimi schemami, moramo zagotoviti, da bodo vsi deležniki tudi v celoti informirani. Vendar pa, da bi pa ta schema bila odvisna od odločitve ene ali druge institucije, bi pa preseglo pristojnosti komisije, ko pride do izvajanja proračuna. Toliko o tem, kar se tiče uh, sedeža, se strinjamo z zahtevami, saj odražajo to, kar je bilo že povedano v oceni vplivov. Torej, glede tega podpiramo poročevalca, ampak kot je, bil, kot je povedal tudi že poročevalec, za, gre tu za odločitev, ki je v rokah eh, sveta. In uh, odločitev o agenciji sami bo treba sprejeti pred sprejetjem teh besedila in zato bomo morali temu prilagoditi tudi samo odločitev o sedežu. Kar se tiče eh, predloga sprememb 65 v zvezi načrta informacij, mislimo, da je to vse del enega koncepta, ki, kjer gre za varnost. Uh, za varnost eh, informacijskega sistema in pa informacij, ki so procesirani pri, teh, pri tem sistemu. Torej je to vse skupaj del varnostnega načrta, ki ga bo morala sprejeti komisija. Zato prosimo, da ne vnašate to vrstnih ločitev oziroma diferencijacij, kaj ti gre za en in isti koncept. Kar se tiče enise in pa vključevanja enise bodi si kot opazovalke v odboru v upravljanem odboru ali pa tudi še bolj poglobljeno pri odločanju. Seveda se zavedamo nalog Enise, gre za agencijo, ki naj bi svetovala pri mrežah, pri varnosti mrež in tako naprej. Glede tega podpiramo določbo, ki bi spodbujala izvršnega direktorja, da se posvetuje na tak ali drugačen način, vendar pa priznavanje uradnega statusa enise kot opazovalke v upravnem odboru, pa mislim, da bi to presegalo mandate enise in bi tudi presegalo obseg, predviden obseg dela agencije. Še nekaj v zvezi s pogostnostjo ocen, ki je bila določena na tri leta. Mislimo, da je to prekratko. Norma za druge agencije je pet let, torej standard. To predlagamo tudi v našem besedilu. Poleg tega pa je tu še vprašanje področja veljavnosti teh evalvacij. Omenjena je bilo zaščita podatkov. Mislim, da bi to moralo ostati pristojnost VPS-ja. drugače bi tukaj lahko prišlo do križanja pristojnosti in podvajanja. Kar se tiče novih predlogov sprememb, vem, da je nekaj revideranih predlogov, ki bi jih veljalo pregledati in se bom na ne vrnil k, v nadaljevanju razprave. Hvala. Now, Hvala lepa. Sedaj pa poslanci, gospod Alvaro, beseda je vaša. Hvala lepa. Kratek bom. Prisluhnil sem, kar sta povedala svet in komisija. Karlos Koeljo je na svoj pristen način vodil tudi poročevalce v senci skozi to poročilo in kompromisi, ki smo jih slišali včeraj, ne bi smeli biti težavni pri glasovanju, vključno z tem poročilom. Omenjena vprašanja je nekaj, o čemer se več ali manj strinjamo v naši skupini. Kar pa se tiče to, kar je omenjala komisija Enisa, recimo vključenosti Enisa in tako naprej, o tem bomo morali še razpravljati. Kar pa mene zanima, kar bi rad slišal od sveta ali pa od komisije, je sledeče. Ker sem tudi član odbora za proračun, sem slišal, da v predvidenem proračunu za to agencijo je tudi znesek, ki je interno rezerviran za prenos sistema SIS-2. Zanima me, ali je temu res tako kajti v dejanskem predlogu tega ni. Drugič, tudi v kontekstu trenutnih dogodkov v zvezi z SIS-2. Predvidevam, da bo ta agencija sposobna delovati tudi brez integracije SIS-2, kajti sicer bo dobro delo Karla Koelja. nekako odveč. Hvala. Gospod Albrecht, hvala. Tudi jaz bi se zahvalil Karlu Koelju za njegovo delo in tudi poročevalcem v senci. Mislim, da je šlo za dobro delo in da imamo dobre rezultate, ki jih podpiram. Rad bi dodal nekaj splošnih pripomb tudi glede tega, kar so povedala komisija in svet. Mislim, da je zelo pomembno to, kar smo mi spostavili kot zaskrbljenost, kot argument pri vsej tej razpravi v zvezi s to agencijo. Namreč. Mislim, da je to treba vključiti tudi v prihodne razprave. Namreč, da nas skrbi glede prenosa podatkovnih baz. Mislim, da bi mogel vedno parlament se odločiti, kadar prihaja do sprememb v teh sistemu. To je zelo močen signal strani parlamenta in mislim, da se moramo zavedati tveganj ki jih prinašajo seboj centralizirane podatkovne baze in pa obsežni sist sistemi. Vedno sem malce kritičen glede združevanja sistem in centraliziranja podatkovnih baz, kajti tveganje postaja večje s tem. To so torej splošne pripombe, ki bi jih veljalo vedno upoštevati, kadar delamo s takšnimi sistemi. Hvala za vaše delo, mislim, da ga lahko podpremo. Hvala, gospa Guillaume. Pour... Euh, Na kratko, tudi sama bi pohvalila delo gospoda Koelja. Tu, se, tu smo res združeni, tu se res lahko držimo za roke prioritete skupine, ki jo predstavljam, so seveda v zvezi s pristojnostjo agencije. Tu ne gre za interoperabilnost uh, informacij, tu gre rešitev področja uporabe in tu je seveda treba sprejeti neko odločitev. In potem je tu seveda vprašanje sedeža, vprašanje vašta podatkov. To so, to so teme, ki smo jih že obravnavali in, eh, in smo vključili v svoje amadmaje. In to, in to je tudi vključeno v kompromisne predloge in mislim, da bomo lahko zelo hitro podprli to poročilo. Hvala. Merci. Hvala. Gospa Ernst. Hvala lepa. Veliko je bilo že povedanega o tej problematiki. Najprej bi se tudi jaz zahvalila gospodu Koelju. Stališča pri številnih vprašanjih naša so različna, ampak pri kompromisnih predlogih je bilo marsikaj upoštevano in to zelo cenimo. Kljub temu pa bi dala v pomislek dve zadevi. Če si ogledamo stališče odbora za proračun, je veliko odprtih vprašanj, ki dejansko niso bila odgovorjena, kar se tiče analiz koristi in stroškov, kar se tiče konkretnih post proračunskih postavk. Mislim, da to še ni bilo zadostno obdelano in mislim, da moramo to v prihodnosti še močneje upoštevati. Potem so potrebne tudi analize koristi In vedno znova se pri tem mnenju tudi sprašujemo po splošni koristi tega projekta, to vrstne agencije, ki se tukaj ustanavlja. To je prva točka in mislim, da bi morali si res skrbno to ogledati. Druga stvar pa je to stara jara kača, namreč v vključevanju novih obsežnih informacijskih sistemov in pa vprašanje, kaj pa je. Kako pa naj to uredimo, s takšno agencijo, če naprimer SIS-2 ne bo prišel, kajti to vprašanje je odprto in zato bi res prosila, da mi odgovorite v zvezi s tem, z SIS-2, če ne bi tukaj potrebovali alternativno rešitev v primeru, da SIS-2 ne bo vzpostavljen. Sicer pa sem že rekla, omejevanje celo skupnega časa obsežnih inovacijskih sistemov, mislim, da je to zelo pomembno vprašanje, ki ga moramo že vnaprej rešiti in upoštevati tudi v nadaljnih razpravah. Ostalo bom postila, tu smo razpravljali na drugih ravneh. Hvala še enkrat poročevalcu. No še enkrat hvala, nihče drug ni prosil za besedo. Potem pa dajem besedo spet vam, gospod Koeljo. Hvala lepa. Hvala vsem kolegom. Zahvaliti se moram za odlično sodelovanje pri tem težkem dosjeju. Zahvaljujem se Evropski komisiji za njihove komentarje. V zvezi z predlogi spremem. Dejstvo je, da smo nekatere predloge že nadomestili s kompromisnimi predlogi, torej se nam ne bo treba spopadati s težavami v odnosu s komisijo, naprimer z udeležbo drugih institucij in agencij v ureditvi te agencije. Še vedno imamo težavo v odboru za proračun, so pritiski veliki, da bi zmanjšali stroške, da bi zmanjšali upravni odbor. Nisem proti tej zamisli, zavedam pa se, da se tukaj ukvarjamo z vprašanji, ki se zadevajo soverenosti vseh držav članist in zato za te razloge, iz teh razlogov mislim, da ne bi bilo pametno, da zmanjšujemo število članov v upravnem odboru in s tem onemogočimo, da bi lahko vse države članice bile zastopane ampak eh, kompromisni predlogi, ki smo jih sprejeli včeraj, bodo razposlani vsem, tako da bo vsako imel priložnost, da si to ogleda in poda svoje pripombe. Pa še zadnja pripomba v zvezi s tem, kar je povedala komisija o pogojih. Res je, svet bo odločal o sedežu in To bo opisano v besedilu, torej lahko rečemo, da so pogoji, te, ki smo jih preomenjali, nepotrebni. Vendar pa tukaj delamo v sodelovanju med svetom, komisijo in parlamentom in svet, ko bo sprejemal odločitev, mora vedeti, kakšni so naši pogoji. Kajte, če naši pogoji ne bojo upoštevani, ne bomo dali podpore za to, da se opiše neko lokacijo v besedilo. Seveda smo pripravljeni sodelovati z svetom, vendar pa ne bomo podprli nobene rešitve, ki ne bo v skladu z našimi pomisliki. Ne želimo biti del geografske vojne, to ni naša težava, da sedež eh, lociramo v eno državo ali v drugo. Želimo pa, da se bo na tej lokaciji upoštevalo pravila in pogoje, ki smo jih eh, ustvarili in zato smo unesli člen v zvezi s tem. Hvala lepa. Hvala vam, gospod Koeljo. Če ni drugih pripomb strani komisije ali predsedstva, bi se komisija ali predsedstvo rada odzvala. Komisija, izvolite. Hvala lepa. Preden se odzovem na vprašanje poročevalce v senci, bi podprl to, kar je povedal gospod Koeljo v zvezi z upravnim odborom. To je nekaj, kar smo izpostavili tudi v odboru za proračun v času, ko smo tam obravnavali predloge sprememb. Razumemo seveda, da je treba stroške zmanjševati, ampak kot je rekel Koeljo, gospod Koeljo, je specifika te agencije taka, da mora biti predstavljena vsaka država članica v upravnem odboru, saj so države članice lastnice podatkovnih baz, ki se jih bo tam procesiralo in zato mora biti vsaka zastopana v upravnem odboru. Kar se tiče posameznih vprašanj, prvo je bilo, ali proračun osebuje stroške, ki so povezane z SIS-2 ali z prenosom SIS-1 v SIS-2. Odgovor je ne tam ni vključenih nobenih stroškov kakšnih drugih sistemov, razen teh, ki se nanašajo na agencijo. Potem drugo vprašanje je bilo SIS-2 in poplivi na agencijo. Tu se navezuje na drugo pripombo poslanca. Odgovor je ponovno ne. Nič, se ne, se, nič kar se bo zgodilo za sistemom SIS-2, ne bo vplivalo na agencijo, kajti to ni sistem agencije in to je agencija, ki bo obratovalo oziroma upravljalo vse informacijske sisteme na področju svobode, varnosti in pravice, ki trenutno obstavljajo in tudi bodoče, ki jih bo prevzela naprimer drugo leto in ko bo SIS-2 pripravljen v eni ali drugi tehnični ob obliki, jih bo tudi eh, prevzel do takrat, prevzela do takrat pa bo to ostalo v uh, nalogi komisije. Ko pa bo SIS-2 operabilen, takrat ga bo prevzela agencija. Ampak kar se dogaja za SIS-2 in pa časovnica, ki je trenutno predvidena, nikako ne boste vplivali na agencijo. Kar se tiče medsebojne povezljivosti, razumemo zaskrbljenost, ne le te hiše, tudi naše. In zagotovo ne bi smelo biti operacijske povezave med podatkovnimi bazami brez uh, soglasje zakonodajalca in to je tudi v smislu predlagatelja. Torej vsi bodoči sistemi, ki bodo ali ne bodo povezani z operativnim sistemom obstoječih, bo to razprava, ki se bo morala pač voditi za vsak sistem posebej in zakonodajalci bodo morali oziroma bodo imeli takrat možnost, da dajo pripombe in presodijo vrednost takšne povezanosti v danem trenutku. Kar se tiče analiz uh, eh, stroškov in koristi in pa časovnice, tudi to je bilo spostavljeno, kar se tiče ocen stroškov in koristi, smo zelo poglobljeno to pogledali v naši oceni vplivov. Ta ocena vplivov je preučila tudi primernost posameznih scenarijev, ki smo si jih v okviru te analize ogledali in priporočila, ki so tam podana. so bila tista, ki nudijo največ koristi za pač, dane stroške. Kar se tiče časovnice, mislim, da se je to navezovalo na časovnice sisteme, ampak kot rečeno, to, te časovnice ne vpliva na agencijo. Karkoli se bo z enim ali drugim sistemom dogajalo, to ne bo vplivalo na delovanje agencije in mislim, da se je to navezovalo na SIS-2, to pa sem že odgovoril. Hvala lepa. Okay, this... Hvala lepa. Predlogi sprememb so znanje, od njih smo se razpravljali in imeli bomo usmeritveno glasovanje na naslednjem srečanju 11. oktobra. Ura je pol enih. In skoraj smo že zaključili, kajti 18. točka je bila predstavljena. Rad pa bi se zahvalil koordinatorjem, ki so se strinjali s tem, da se prestavi naslednje srečanje koordinatorjev za naslednje srečanje odbora Libe, tako da bodo lahko vsi koordinatorji prisotni, če ni manjhče nič drugega. Bi vas spomnil le to, da so naslednji datumi za srečanje odbora Libe 28. september. to bo srečanje v Bruslu od 15. do 18.30 ure, potem 29. septembra bo srečanje v Bruslu od 9. do 12.30 ure in 11. oktobra od, tudi v Bruslu od 15. do 18.30 ure. Hvala lepa sem. Where is the meeting this afternoon? Kje bo srečanje